um, vprašanje svetu in komisiji o porodniškem dopustu. Takoj na začetku dajem besedo gospe Arena Mariji, ki je soavtorica tega vprašanja. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnja razprava, ki smo jo imeli tu v tej dvorani o porodniškem dopustu, je potekala lanskega julija. Skoraj da leto dni je minilo in kaj se je zgodilo od eh, takrat? Človek bi rekel ne prav veliko, ampak dobro, nekaj vendarle. Franz Timmermans eh, namerava umakniti direktivo o porodniškem dopustu in jo vključiti v refit. Svet eh, se dela gluhega, mi pa seveda želimo s svetom začeti razpravo, ampak brez uspeha. Tako da tu moram reči, da javno obsojam pasivnost sveta in pa tudi presedan, ki ga to predstavlja. Dve instituciji sta podali stališče, svet pa se niti ne zgane, da bi dal svoje mnenje ali podal svoje stališče, če tudi je to stališče popolnoma drugačno od stališča drugih dveh institucij. To ni konstruktivno, to tudi ni spoštljivo do drugih dveh institucij, ki jih tudi zastopamo na svoj. Prav tako pa je to nespremljivo za milijone matrin otrok, ki jim je odrečena pravica do socialne pravičnosti. Kje je torej ta trojni A, ki ga je omenil eh, predsednik Juncker? Mislim, da če vržemo direktivo o podniškem dopustu v smeti, tega cilja ne bomo dosegli. V kakšni Evropi torej živimo? In tudi zastavljamo vprašanje svetu, če tisti, ki dajo življenje, potem eh, občutijo negativne posledice samo zato, ker so matere. Če torej imeti otroke sinonim za revščino. Pri našem glasovanju jutri želimo pokazati, da Evropa preko svojih žensk, svojih mater resnično postane Evropa, ki bo tudi v socialnem smislu imela boniteto trojni A. Od leta 1992, ko je bila sprejeta prva direktiva o porodniškem dopustu, stvari niso šle naprej. 1992 letos pa je leto 2015. Če Evropa potrebuje 20 let za sprejem zakonodaje, bo počasi postalo težko, sploh ko gre za zakonodajo socialnega področja. To, kar sporočamo tu v parlamentu, kar sporočamo komisiji, kar sporočamo svetu, je, da ženske ne morejo več čakati, morajo dobiti možnost, da usklajujejo poklicno življenje z družinskim, ne pa da so postavljene pred eh, izbiro materinstvo ali karijera. Morajo imeti možnost, da se izkažejo kot ženske, kot eh, delavke, kot eh, matere, ne pa da so še naprej žrtve plačnih razlik, pokojninskih razlik in razlik preprosto zato, ker so matere In eh, ker tvegajo, to je beseda, ki jo slišimo, ker tvegajo, da bodo nekega dne matere. Si predstavljate, v Evropi danes biti mama predstavlja tveganje. Tveganje za delodajalca, tveganje za politike, tveganje za družbo. Ma kje živimo? Ne moremo več podpirati takšnega stanja. In zato je to, kar jasno zahtevamo pa naši resoluciji, je, da vse to odpravimo, da se da ženskam ustrezno zaščito, da imajo matere takšen porodniški dopust, kot si ga zaslužijo, da bodo pravično plačene, da ne bodo v, eh, živeli v revščini, da lahko uskladijo družinsko in poklicno življenje in da bodo lahko vse to, kar so, torej matere, ženske in eh, delovke in da imajo dostojno mesto v družbi. Vem, gospa komisarka, da ste aktivni na tem področju in računam na vas, da ta razprava ne bo še deset let stala ob strani in čakala na to, da bomo končno dali možnost evropskim matram. Na vas računam, računam tudi na svet, čeprav vam moram priznati, da vse čas ponavljamo, uh, ampak res dovolj imam že ponavljanja svetu tega, kar hočemo, tako da stopimo skupaj s komisijo, najti, skušajmo najti rešitev, da bomo čim prej zagotovili spoštovanje tem ženskam. Hvala. Sumim. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospa Kalina Lukaševica v imenu sveta. Izvolite. Zahvalila bi se vam za možnost, da spregovorim o trenutnem stanju glede predloga Komisije za prenovitev direktive o porodniškem dopustu. V zadnjih nekaj mesecih se je predsedstvo srečalo z predstavniki parlamenta že večkrat na to temo. Kot veste, komisija je izrazila svoj namen, da bo umaknila predlog, če ni oprijemljivega napredka pri deblokiranju pogajanj do poletja. Zelo odkrita bom. Zakonodajni predlog v sedanji obliki dejansko nima podpore v svetu. Stališče sveta je tako, da ne daje nobene možnosti za nadaljne manevriranje. Moramo biti zelo realistični tudi glede dejstva, da je stališče eh, in pričakovanje Evropskega parlamenta bistveno drugače od stališče sveta to upoštevamo in spoštujemo. Moramo pa upoštevati tudi dejstvo, da na osnovi sedanjega stanja ne moremo napredovati pri tem dosjeju. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane poslanke in poslanci, naj izpostavim eno zadevo. Stališče eh, sveta ni kar tako. To je posledica dolgoročnega premišljevanja. Ogromno napora in dobre volje je bilo uloženo eh, se strani prejšnjih predsedstv. Predsedstvo ne more delovati samo. Obvezujejo jo volje držav članic, tako kot parlament obvezujejo volje poslank in poslancev svet in Evropski parlament sta še vedno zauzeta za to, da eh, podprejo eh, dobrobit žensk in delovnih zaposlenih mater v Evropi. Svet je jasno izpostavil potrebo eh, podpreti tako ženske kot moške pri usklajevanju in zasebnega življenja. In da dosežemo polno vključitev žensk v delovni trg. Ne potrebujemo le enakopravnost, ampak eh, na ta način bomo povečali tudi splošno gospodarsko rast. Z tem našim ciljem v mislih po sedmih letih naporov pa nismo prišli do sporazuma. Zato bi si res želeli novega začetka pri tem dosjeju. Nova zakonodajna pobuda bo boljša osnova tako za svet kot za Evropski parlament, da skupaj delata v smislu lajšega usklajevanja poklicnega zasebnega življenja tako za ženske kot moške. To pa pomeni tudi zaščito uh, nosečih in doječih žensk. Upam, da bo Evropski parlament uspel razumeti stališče uh, eh, komisije sveta in eh, da bo prišlo do bolj unaprej eh, orientiranega pristopa. Hvala lepa, gospa državna sekretarka. Besedo sedaj dobi gospa komisarka Jurova. Najlepše hvala poslanke in poslanci. Eh, odboru za pravice ženske in enako spolov bi se zahvalila za ta predlog prenovitve direktive o eh, porodniškemu dopustu. Eh, naj se zahvalim eh, gospe Marije Reni in predsednici gospe Garcia Perez še posebej. Komisija se gotovo zauzema za zaščito žensk, še zlasti nosečnic in doječih mater, tako da se lahko njihovo življenje uskladi na poklicni in zasebni plati. Eh, komisija je večkrat eh, pri, bil, izrazila pripravljenost eh, pomagati pri slepi ulici, v katero sta zašla v pogajanjih svet in parlament s prejšnjimi predsedmi smo iskali realistično rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Zahvaljujoč gospe Areni smo pred kratkim eh, dobili nove možnosti za doseganje kompromisla, še zlasti, ko gre za eh, nadomestilo, eh, ker je še posebej težko za države članice v kriznih časih. Komisija je zahtevala razpravo v svetu, podala konkretne predloge na osnovi eh, poročil, zato da bi prišli do sporazuma. Insistirali smo pri predsedstvi, da se eh, uvršča vedno znova ta tema na eh, dnevni red razprav v svetu, zato da bi se pogajanja deblokirala. Vendar dosje se je vračal eh, zaradi političnih razlogov. Eh, komisija eh, je še vedno pripravljena sodelovati. Nažalost pa velika skupina držav članic je proti vsakršnemu nadaljemu pogajanju pri tem dosjeju. Mnogi verjamejo, da je smiselno ukrepeti, niso pa pripričani, da je ta zakonodajni predlog, ki se je pripravil skoraj že deset let, bo dejansko izboljšal uh, stanje za zaposlene starše leta 2015 in poznaje. V svetu se zauzemajo za nov predlog. Uh, sama sem še naprej odprta za razpravo med. Uh, so zakonodajalcema, ampak eh, komisija trenutno ne vidi nobenega razloga, da bi eh, podala nov zakonodajni predlog, če se ne eh, doseže noben dogovor v naslednjih šestih mesecih. Nov začetek se kaže ta hip kot najboljša rešitev. Na trgu dela je prišlo do ogromnih sprememb in komisija želi izboljšati položaj zaposlenih staršev v Evropski uniji. Sama sem za nov začetek glede na nove izzive. Gre predvsem za ženske, ki so prezadete eh, zaradi eh, tega, ker so matere. Eh, to omejuje njihovo možnost sodelovanja na trgu dela in tudi razkol med plačili za ženske in moške, ki ga skoraj ni pred uh, uh, zanositvijo, pa uh, je poznaje 16 odstotkov. Vemo pa, da imamo demografsko časovno bombo v Evropi. To predstavlja resen gospodarski in socialni problem, pa tudi fiskalni problem za Evropsko unijo. In ekonomisti eh, se zauzemajo, da bi izrabili vse naše talente za konkurenco na, drža, na globalnem trgu. V poprečju so ženske bolj izobražene kot moški in eh, ta. Um, pul talentov ne smemo pozabiti, glede na to, da se število prebivalcev zmanjšuje, konkurenčnost pa povečuje. Eh, ženske morajo biti sposobne usklajevati eh, poklicno in zasebno življenje, tako da imajo eh, priložnost ustvariti se družino, ki si jo želijo. Ogromno moških si želi, da bi preživelo več časa s svojimi otroki, imajo pa probleme na delovnem mestu. Prava uravnotežje med družino in delom bo pomagalo eh, delodajalcem eh, in celotni družbi ter se zauzemalo za enakopravnost za spolov. Eh, težave se eh, ne začnejo le pri čakanju na novega otroka, ampak se nadaljujejo eh, skozi eh, poznejša obdobja rasti otroka in zato potrebujemo ustrezno infrastrukturo v zdravstvu in drugje. In ne smemo pozabiti tudi na težave pri skrbi za starejše. Uh, ampak vse to je treba narediti na pameten način, eh, tako da se ne bo zgodilo enako kot pri prejšnjem oziroma sedanjem zakonodajnem predlogu. Zaradi tega skupaj z pod predsedniki Timermanskom in Dobrovskem ter komisarjem Esenom bom bolj poglobljeno se eh, lotila samega zakonodajnega okvira v celoti, kako ga je treba izboljšati in predlagali bomo bolj moderne predloge. Eh, komisija pa bo eh, še vedno tesno sodelovala z Evropskim parlamentom, tako da se bo eh, posvetovala glede vseh vidikov, ki jih je treba upoštevati. Izvedli bomo tudi javno posvetovanje in vključili socialne partnerje na področju socialne politike, kot to predvideva pogodba. Upoštevali bomo možne ukrepe, tako zakonodajne kot nezakonodajne, da bi prišli do čim boljšega učinka. Spoštovane poslanke in poslanci, želim si slišati vaše mnenje in računam na vašo podporo. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin, gospa Zaborska za minuto in pol. Hvala lepa gospod predsedujoči, gospa komisarka. Danes ne govorimo o porodniškem dopustu, ampak o dokumentu, ki bi naj pomagal zaposlenim ženskam. Dan danes je tako, da ženske delajo še naprej, tudi, ko, tudi potem, ko dobijo otroka. To predvideva tudi direktiva iz leta 1992. Leta 2008 je komisija pripravila predlog eh, prenove te direktive, parlament je v prvi obravnavi spremenil, eh, sprejel stališče, ampak svet se o tem ni želel pogajati. Kar se tiče situacije zaposlenih žensk, Eh, tukaj rešitve ni, svet še naprej vse skupaj blokira in ženske zaradi tega trpijo. Tudi, če bo porodniški dopust eh, podaljšan na 18 tednov. No, 16 tednov je tako ali tako predpisanih tudi strani Svetovne zdravstvene organizacije. Jaz mislim, da bi morale ženske vsaj 6 mesecev ostati doma in dobiti tudi polno plačo. Vidim, da svet eh, napravi enako napako. Namesto, da bi se osredotočili samo na zdravstveni vidik, se osredotočamo na to, da državam članicam predpisujemo, kako ne organizira svoj prudniški dopust in mi se s tem ne strinjamo.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 Sprašujem vas, ali ne menite, da je napočil trenutek za to, da svet začne dialog in pogajanja z Evropskim parlamentom o direktivi o porodniškem dopustu. Prezeti mora odgovornost za to, da so zavrnili možnosti izboljšanja varnosti nosečih žensk in delavk ali pa tistih žensk, ki so nedavno rodile oziroma dojijo dojenčke. Pan kolega, eh, ďakujem veľmi pekne za otázku. Som presne Hvala lepa za vaše vprašanje, spoštovani kolega. Strinjam se z vami, svet se mora vrniti k pogajanjem, svet mora se pogajati z Evropskim parlamentom, zato da bomo lahko izboljšali delovne pogoje zaposlenih žensk. Držati se moramo tudi naslova, direktive, kakor je to predlagala komisija. Hvala lepa. V imenu skupine SD dobi besedo gospod Lopes. Bien, el consejo... Hvala lepa. Svet je rekel, da bo odkrit in potem bom odkrit tudi jaz. Povedal bom, kaj se je tukaj zgodilo. Svet, predvsem eh, predsedstvo se je odločilo, da bo od prvega trenutka ubilo to, ta predlog in to direktivo parlamentu so že od vsega začetka rekli, da želijo fleksibilnost, da bi se naj pogajali, šlo je za zastarelo direktivo, ampak svet se s parlamentom sploh ni hotel začeti pogajati. To se je tukaj zgodilo. Gre za direktivo, ki je direktiva, ki želi doseči enakost med spoloma in ki močno vpliva na delovni trg, na demografske vzorce in ki bi morala biti del eh, gospodarske oživitve. In uh, najhujše je to, da me to sploh ne preseneča, uh, ker vem, kdo sedi v svetu. Naš predsednik vlade, vlade je prejšnji teden predlagal, da naj uh, ženske zaslužijo manj in naj ne delajo zato, da lahko imajo otroke. Tako da glede na to, da takšni ljudi sedijo v svetu, me vse skupaj sploh ne preseneča. Hvala lepa. Za EKR mr president colleagues it is no. Eh, tukaj gre za varnostno situacijo in za varnost ljudi nosečih žensk ali pa žensk, ki so pred kratkim rodile oziroma dojijo. Eh, gre za direktivo o porodniškem dopustu, tako to sedaj imenujemo, kajti sedaj gre samo še za trajanje porodniškega dopusta oziroma plačenega porodniškega dopusta. Temu številne države članice namreč nasprotujejo in po mojem mnenju so zato pravičene. Gre za spoštovanje načela subsidijarnosti. Sedaj se mora komisija držati svoje besede in vse skupaj umakniti ta saga je pravzaprav osmešila Evropski parlament in današnja razprava to še povdarja. Če bi se Evropski parlament strinjal z izvornim predlogom v skladu z priporočili mednarodne organizacije dela, bi lahko že pred petimi leti dosegli boljše pogoje za ženske. In ravno trmoglavost nekaterih poslancev je privedla do tega, da v zadnjih petih letih ni bilo napredka. Pozivam komisijo naj to umakne in naj že končno konča s tem trošenjem časa. Hvala lepa. Gospa Grling, dobili ste modri karton. Za vas, gospa Grling, ali sprejemate to, ta modri karton? Izvolite. Je voulais juste poser une petite. Ja, samo eno manjše vprašanje imam. Direktiva o porodniškem dopustu obstaja vse od leta 1992 in zadeva začo ženske na delovnem mestu, bi prez torej direktivo o porovanju zdravja uh, nosečih žensk uh, in mater, ki dojijo. Uh, Torej, ko govorite tu o načelu subsidijarnosti, resnično ne razumem, o čem sploh govorite, kajti vse od leta 1992 Evropska komisija ima pooblastila, da sprejema te ukrepe. Uh, well, presumably the question is, what is my No, verjetno me sprašujete, kako jaz razumem to direktivo, če sem vas prav razumela. Vprašanje namreč spoh ne bi bilo. Uh, No, naj povem, da je popolnoma jasno, da je ta predlog spodkopal suverenost držav članic, spodkopava subsidijarnost in uh, si pravzaprav nalaga širši mandat, kot je to smiselno za zakonodajo na evropski ravni. Po mojem mnenju in mnenju moje skupine ni nobenega dvoma, da je porodniški dopust izredno pomemben in prav gotovo je treba zaščititi pravice žensk. Ampak postavlja se vprašanje, ali je takšen pristop brez kakršnekoli fleksibilnosti pravi pristop. Hvala lepa. V imenu Alde dobi besedo gospa Besera Bastrečeja. Gospod predsedujoči, gospa komisarka in predstavnica sveta, ali se spomnite, kje ste bile leta 92? Ja, se spomnim, kaj ti leto kasneje se je rodil moj sin in od takrat se mi je spremenilo življenje. Uh, Tudi družba se je spremenila, ženske v delovnem okolju, gospodarstvo, vse se je spremenilo in Evropa, 28 držav članic, si ne more več dovoljevati, da ima direktivo, ki je bila sprejeta v 12 državah članicah. Odzvati se moramo na realne pomisleke naših državljanov, ponuditi jim moramo rešitev za njihove pomisleke in skrbi. Druge države okrog nas se. Uh, vse, so se tukaj že prim, premaknile in so dale svojim ženskam več pravic, poskrbeli so za politike enakosti. Kaj pa ob tem počne Evropska unija? Uh, Eh, mi smo že leta 2008 želeli bolj ambiciozen predlog kot tisti, ki ga je predložila Evropska komisija. In kaj se je zgodilo v svetu? V petih letih ni bilo z njihove strani niti besedice, niti proti predloga, niso se izrekli ne o tem, niti o drugem. Prišlo je do popolne blokade eh, in pravzaprav gre tukaj za kršitev našega statusa so zakonodajalca. Ne moremo si privoščiti takšnega kršenja pravil od sveta zahtevam spoštovanje, medinstitucionalno spoštovanje in eh, tudi komisijo pozivam, največ ne bo tako pasivna, ni dovolj, da zgolj skomigne z rameni spričo te blokade v svetu in eh, braniti mora ta predlog, ki je bil oblikovan zato, ker je bil potreben. Govorim v imenu vseh mojih eh, kolegic, če je rečem, da smo pripravljeni na pogajanja in če bo prišlo do novega zagona, kot je to rekla gospa komisarka Jurova, nam povejte, kdaj se bo to zgodilo, kajti naš mandat je, da se odzivamo na pomisleke in pa skrbi naših državljanov in da v skladu s tem pripravljamo naše predloge. Hvala lepa, v imenu GUE dobi besedo gospa Zuber. Obrigada, senhor presidente. Este... Hvala lepa gospod predsedujoči. Vredno gre tukaj spet za neko temo, ki se dotika osrednjih vrednot Evropske unije ali naj eh, krčimo plače ali naj krčimo proračune. No, s eh, Seveda tudi, ko gre za pomoč bankam, eh, se za to zlahka odločimo, tudi ko gre za ščitenje naše obale, spet ni problema. Ampak, ko gre za zaščito naših lasnih državljanov, ko gre za zaščito žensk 20 tednov po porodu, torej govorim o plačenem porodniškem dopustu, se pa tukaj nič ne premakne. Sedaj je to samo še nek administrativni postopek, komisija je povedala, da je izjavila, da to administrativna loga, ampak v resnici gre tukaj za politično odločitev. Komisija bi se tukaj lahko tudi politično angažirala. Komisarka pravi, da je pripravljena na svež začetek in jaz se sprašujem, kaj natančno s tem misli. Če je bil ta predlog nespremljiv za svet, ali bo nov predlog pomenil, da bomo. Uh, kršili oziroma krnili pravice zaposlenih žensk. To ne bi bil korak v pravilno smer, dejansko bi bil to korak nazaj. Um, no, Evropski parlament bi naj bil hram demokracije, ampak očitno ga ne obravnavate na takšen način, kajti če vam naše odločitve niso všeč, jih preprosto blokirate. Mi želimo zaščititi delavce in pa zaposlene ženske, kajti ti ljudje so tisti, ki najbolj trpijo zaradi teh dvojnih standardov evropskih institucij. Hvala lepa. V imenu zelenih dobi besedo gospa Bana. No, Michael. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für die Fraktion. Hvala lepa. V imenu skupine zelenih želim povedati, da se nam postopanje sveta in pa komisije zdi nespremljivo. Umik direktive o porodniškem dopustu ni bil samo udarec v obraz očetom in materam, ampak je bil to tudi udarec v obraz socialne Evrope. Kako lahko državljanom tam zunaj pojasnite, Eh, to, da se ne zauzemate za njihove pomisleke in pa skrbi. Umaknili ste predlog, ki je temeljnega pomena za ukrepitev socialne zaščite v Evropo. Pravzaprav ste prepustili ta predlog neuspehu. Mi zeleni tega ne bomo sprejeli. Ne, na zadnje gre tudi za to, da so ignorirane demokratične odločitve Evropskega parlamenta. Parlament eh, je sprejel ambiciozen predlog o porodniškem dopustu mater in tudi očetov. Gre torej za zaščito tako mater, kakor tudi očetov. Tukaj pričakujemo, da bo svet prevzel svojo odgovornost in da se bo pogajal naprej, zato da bomo dosegli višjo stopnjo socialne zaščite v Evropi. Hvala lepa. V imenu EFD. TT dobi besedo gospa Ajuto. Hvala lepa, predsedujoči. Kolegice in kolegi, dobro vemo, da je eden od problemov Evropske unije nizka eh, stopnja eh, rodnosti. To so alarmantni podatki, ki zadevajo vse države članice. In eh, starajoča se Evropa ima pozitivne trende rasti prebivalstva le zahvaljujoč priseljevanju. Ampak kako lahko spodbujati? Eh, višjo stopnjo rodnosti. Edno načino je sveda tudi direktiva za eh, področje porodniškega eh, dopusta. To sploh nikoli ni bilo na eh, odboru, nikoli. Tudi latvijsko predsedstvo tega nikoli sploh ni dalo na dnevni red pristojnih odborov. In morda gre za to, da bi nekoliko znižali pričakovanja parlamenta, ampak eh, dejstvo je, da je treba dati takojšen odgovor evropskim ženskam. Dovolj je diskriminacije, s katerimi se pogosto soočajo delodajalci, ravno zaradi eh, neenakosti. Prav tako je dovolj diskriminacije eh, nad materami in tistimi, ki želijo postati matere in dovolj je tudi tega, da se odpušča ženske ker zanosijo. Pomembno je, da se zavedamo, da je šlo tu zgolj za to, da je komisija umaknila ta predlog. In zato zdaj sprašujem poročevalko Areno in druge, kako lahko sploh glasujemo o resoluciji, ki takšna eh, kot je, želi od komisije samo razlago za umik tega predloga. Saj imamo predlog, zakaj zdaj zahtevati novega? Imamo predlog, treba je samo na novo začeti za razpravo. In uh, mislim, da nima smisla, da se zdaj na ta način odmikamo od predlogov. Sprašujem se, kaj pa druge skupine, kaj bodo storile? Zeleni so vložili določene medmaje, ampak čim, iz česa izhaja ta sprememba stališča drugih skupin? Ja, Hvala lepa gospa Majer v imenu nepovezanih poslancev. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že leta se države članice kregajo okrog direktive o prodniškem dopustu. Komisija in parlament sta želela tukaj spremen, sprejeti novo zakonodajo. Eh, no, ampak pravzaprav je to razprava za nacionalne parlamente. Tam bi morali razpravljati o tem, ali naj porodniški dopust traja 14 ali 20 tednov. Eh, to je spet primer, kako se parlament umešava v zadeve, ki se ga prav nič ne tičejo. Komisija je predlagala, da se daj ta predlog umaknemo. Soverene države bi morale biti sposobne sprejemati lastna pravila v interesu svojih žensk in otrok. Ta predlog bi moral romati naravnost v koš. Hvala lepa. Za minuto in pol dobi besedo gospa Koracar Pil. Hvala lepa. Končno moramo spregovoriti o deljenem porodniškem dopustu, ne pa o materinskem dopustu. Tudi očetje morajo prevzeti odgovornost za svoje otroke, ne pa, da so ženske prisiljene v to, da ostanejo doma. Zato pozdravljam predlog komisije, da umaknemo direktivo o porodniškem dopustu. Pot do enakosti ni ta, da doma ostajajo samo ženske. Direktiva bi bila korak naprej, ne pa korak, eh, korak nazaj, ne pa korak naprej za ženske. Ženske morajo imeti enakosti enake možnosti kot moški, da uravnotežijo, da uravnotežijo poklicno in pa osebno življenje. Ženske niso edine odgovorne za otroke, oba starša morata skrbeti za nje. Kako in kdaj pa ne sme biti odločitev sprejeta na evropski ravni. Spoštovati moramo dejstvo, da smo vsi različni. Velike razlike v družinskih politikah obstajajo v Evropi in ne moremo usiljevati enake rešitve za vse, naprimer 18 tednov porodniškega odpusta na evropski ravni. Um, zakaj? Eh, torej, lahko se zgodi, da ženske ostanejo doma 480 dni, tako kot je v nordijskih državah ali pa ta porodniški dopust vzame njihov partner. Um, Torej, če bi sprejeli vsa evropska pravila, bi to lahko tudi diskriminiralo moške in ženske. Mislim, da bi morali pustiti to direktivo o porodniškem dopustu in uh, namesto tega bi se morali boriti proti stereotipom in govoriti o starševskem dopustu. Hvala lepa. Za minuto dobi besedo gospa Garcia Perez. Hvala lepa. Ko poslušam razpravo, se mi zdi, da vsi še vedno ne razumejo, o čem govorimo. Govorimo o zakonodaji, ki zagotavlja varstvo zdravja žensk, mater, delavk. In to je popolnoma kompatibilno z zakonodajo, ki omogoča spravo med družinskim in poklicnim življenjem. Uh, O tem se je Evropski parlament izrekel že leta 2008. Z velikimi razlikami smo se uspeli dogovoriti in ta razprava danes pohna bi bila potrebna. Direktiva bi morala biti že izvajana v realnosti. Eh, predstavnica sveta pravi, da se stališče parlamenta zelo razlikuje od eh, stališča sveta, ampak kakšno pa je stališče sveta? Če niso mogli izraziti svojih stališč do sedaj, to je nespoštovanje. Eh, do politik, ki bi naj poskrbele za varstvo delavk in mater. Prav tako pa je omogočena sprava med družinskim in poklicnim življenjem. Ja, Hvala lepa, gospa Višnjevska. Hvala lepa, gospod predsedajoči, dame in gospodje. Globoka demografska kriza je tisto, s čimer se sooča Evropa, še posebej v moji domovini Poljski. Zato so nujni odločni ukrepi, ki bodo predstavljali realno podporo materinstvu in družini. Res je, za družinsko politiko so odgovorne države članice, ampak Evropska unija lahko in bi tudi morala podpirati dobre rešitve. Predlog parlamenta za podaljšanje porodniškega dopusta na 20 tednov je ravno to vrsten pozitiven ukrep. V resoluciji, o kateri bomo jutri glasovali, sicer ni ukrepov, s katerimi naj bi izboljšali poklicno dejavnost eh, žensk, ampak ker bomo na ta način rešili bistveno resnejši problem, namreč starajoče se prebivalstvo Evrope. Brez eh, kohezivne in eh, kompleksne družinske politike mm, ne bomo zdržali demografske eh, krize in problemov, s katerim se soočamo zaradi starajočega prebivalstva. Investirati moramo v družine in ceniti ženske, ki vzgajajo naše prihodnje državljane in na ta način prispevajo k skupnemu dobro in eh, izgradnji močne družbe. Zato sprašujem svet, zakaj že pet let blokira to direktivo, saj eh, je z veliko večino parlamentu direktivo v prvem branju potrdil. Najlepša hvala za eno minuto in pol, gospa Fiorenca. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem naslednje. V petih letih e, je bilo v Italiji 30% tako več primerov mobinga. E, veliko število žensk je bilo bodisi odpuščenih ali prisiljenih v to, da so dale odpoved zaradi materinstva. Zdi se mi res velika sramota, da se svet eh, stoh ne izrazi tega vprašanja in da je komisija sprejela odločitev, da umakne ta predlog. Ne zato, ker menim, da so eh, ženske bitja, ki jih je treba eh, ne vem kako ščititi, da je treba ščititi družine in tako naprej. Ne, mislim, da moramo ščititi pravico do samo odločbe žensk v Evropi. To je poanta. Jamčiti pravico do samo odločbe izbira, ki nam jo danes ponujate, je v bistvu neizbira. In potem, ko bo ta zbor sprejel to vrstno besedilo, kot ga predlaga gospod Tarabela, moram reči, da eh, bo prišlo do velike konfrontacije eh, med eh, ženskami v Evropi in to ne bo naredilo nič pri odpravi razlik v plačah. Hvala lepa, gospod Sebastija. Hvala lepa, gospod predsedajoči, Evropska unija si je eh, zadala pomembne cilje do leta 2020. No, menim dva. 15-odstotna zaposlenost, kar pomeni povečanje števila zaposlenih žensk in potem zmanjšanje števila oseb, ki se soočajo s socialno izključenostjo, kar ima neposredne posledice eh, na ženske, ki so največje žrtev to vrstnega izključevanja. In zato sprašujem komisijo, kako uh, nameravate zagovarjati umik te direktive, ki ne bi ščitila ženske. Predsednik Juncker je večkrat dejal, da je dovolj eh, vrčevanih ukrepov in da je potrebno zavihati rokave, da bomo lahko pomagali državljanom. In tu mislim, da je treba izkoristiti to priložnost in pokazati, da zadeve jemljemo resno. Treba je ščiti evropske družine, vse evropske družine eh, in eh, tudi delo tega parlamenta, ki je dosegel veliko mero soglasja, kar je, mislim, da tisti minimum če blokirate ta predlog, ne boste dosegli svojih ciljev, eh, ki smo jih skupaj zadali vsi celotnemu evropskemu prebivalstvu in evropskim ženskam. Gospod Epitideos. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Eden ključnih problemov, s katerimi se sooča naša družba danes, je nizka stopnja eh, rodnosti. To je problem, ki je še posebej izrazit v državah, v katerih so gospodarske razmere zelo slabe. V Grčiji kjer eh, trpimo zaradi eh, posledic gospodarske eh, krize, je bila prvič v dolgem, dolgem času stopnja rojstev niže od stopnje smrtnosti. Soočamo se z velikimi valovi migracijskih tokov, ki bodo postali manjšine v naših državah in vendarle svet ni sprejel podaljšanja porodniškega dopusta na 20 tednov, ker bi to zahtevalo sofinanciranje. To je res tragično. Materinstvo je izredno resno vprašanje in mislim, da ga moramo obravnavati z ustrezno mero resnosti. Nimamo namreč eh, pravice, da našim državam in našim narodom usiljujemo pogoje, ki ogrožajo njihovo preživetje. Vsekakor moramo podpreti materinstvo in imamo pravice našim mm -hmm otrokom eh, preprečevati to, da vidijo luč sveta in da živijo kot svobodni in civilizirani ljudje. Hvala. Hvala lepa. Za minuto in pol dobi besedo gospa Jimenez Beseril. Gospod predsedujoči, ta direktiva ima za cilj izvajanje ukrepov za izboljšanje zdravja nosečih delavk, mm, ali pa tistih, ki dojijo. To je direktiva, ki bi naj pomagala ženskam v družbi. Zato ne razumem, da je svet tiho, spričo nečesa, kar tako močno vpliva na ženske, te se ne bi smele odreči pravici, da imajo otroka in da obdržijo svojo delovno mesto. Imajo pravico do dostojnih pokojnin in do stabilnega delovnega m, mm, razmerja. Razumem, da se zakonodaje od, držav, od države članice do države članice močno razlikujejo, ampak Evropski parlament je rekel, da je treba revidirati pravila delovnega prava za noseče ženske in matere. Um, če bomo zaščitili ženske, bo to pomenilo tudi rast v Evropski uniji, kajti sedaj skrb za otroke pade predvsem na ženske. Uh, Ob, tega, ob tem so ženske tudi negotove, ali bodo obdržale delovno mesto, če rodijo in zato je otrok vedno manj. To se mora spremeniti. Pozivam svet in pa komisijo naj eh, skupaj s parlamentom iščejo boljše rešitve za zaposlene ženske. Hvala, gospa Hed. Najlepša hvala. Vprašanje eh, nediskriminacije je ključno in ga pomeni tudi, ko gre za nosečnost in materinstvo. Skodba sega v leto 1985, ko je mm, bila sprejeta prva direktiva o mm, nediskriminaciji. No, ampak vendarle se ženske še vedno soočajo s ta istim problemom, še posebej na delovnem mestu. To velja tudi za vprašanje porodniškega dopusta v širšem smislu. Tu se soočamo z resnim problemom. Mislim, da lahko citiramo razno razne eh, številke, ampak vendarle je dejstvo, da se velik del žensk sooča z revščino, z izključnostjo, pa tudi z eh, veliko negotovosti glede starosti. Ženske so tudi mm, slabo zastopane. Mm, na delovnih mestih, eh, na stalnih delovnih mestih. Veliko žensk ostaja doma eh, in opravlja neplačno delo, torej skrb za starejše in otroke. Zato si zaslužijo večjo stopnjo zaščite in eh, predvsem jamstvo, da ne bo diskriminacije zaradi nosečnosti ali materinstva. Vidimo, kaj se lahko zgodi, če dovolimo uh, takšnim spreveženim učinkom, da se nadaljujejo sploh na trgu dela. Hvala lepa za eno minuto, gospa Žitnanska. Hvala lepa, ker zadeva podaljšanje materinskega oziroma prodičkega dopusta, ugotavljamo, da je bil ta predlog podan z najboljšimi nameni, da se bodo ženske lahko vrnile na dela. Sedem let je minilo uh, in vendar še nimamo kompromisa, ki bi spremljal za vse države članice. Počel je torej čas, da moramo začeti stroške eh, nič. Zato podarjam, da je prihodnost evropskih družin odvisna ne le od trajanja porničkega dopusta. Ko se pogovarjamo z družinami, eh, vidimo, da obstaja tudi veliko pomankanje eh, vrtcev, veliko pomankanje ustreznih stanovanj in eh, vse to seveda ni neposredno odvisno od nas, ampak predvsem od vlad držav članic. Hvala lepa. Gospod Urtasun. Bueno, muchas gracias. No voy a... Hvala lepa. Ne bom ponavljal argumentov o neodgovornosti in krivdi sveta pri celotni zadevi. Bom se osredotočil na predlog komisije. Komisarka je potrdila, da nameravajo umakniti ta predlog. Če boste umaknili ta predlog direktive, boste storili dve hudi napaki. Najprej, eh, čez rok boste vrgli pravice delavcev, delavk, mater, očetov, njihove delovne pravice boste vrgli stran. In komisija, ki pravi, da želi socialno Evropo, si tega ne more dovoliti. Če boste to naredili, potem eh, ne boste institucija, ki bi najamčila socialno pravičnost. Druga huda napaka pa je ta, da svet ni dal svojega stališča in zato boste vi umaknili predlog. To bi bilo z institucionalnega in zakonodajnega vidika huda napaka. Zato morate pritisniti na svet, to, da bo ta direktiva lahko napredovala. Če nameravate umakniti to direktivo, pa bi moral parlament razmisliti o možnosti, da ta primer spravi pred sodišče, kajti to bi resnično bilo zelo nespremljivo. Hvala lepa, gospod Utasun. Nasledna gospa Šujca. Najlepša hvala. Vsekakor menim, da bi svet moral prevzeti odgovornost in se izjasniti. Res je pravi fenomen, da je menilo toliko let po sprejetju prve direktive. Enako nas čudi tudi stališče komisije, ki želi nov začetek. Kaj novega naj bi prinesel nek eh, nov predlog, neka nova direktiva. Mislim, da tu ni ničesar novega, kar bi lahko sploh dodali. Mislim, da je samo potrebno nadaljevati s pogovori okrog eh, aktualnega predloga. Vemo pa, da je družinska politika predvsem v pristojnosti držav članic. Veliko je odvisno tudi od ekonomskega stanja države članice, kako bo torej rešila to vprašanje ko gledamo statistiko, ugotavljamo, da slabše, ko stoji država gospodarsko gledano, bolje ji gre v smislu socialnih eh, prvic. Na Hrvaškem imajo ženske pravice do 26 eh, tednov s polnom, polnim nadomestilom in naslednjih 6 mesecev za nekoliko manjšim nadomestilom. Prav tako pa se lahko moški odločijo, eh, če oni želijo vzeti starševski dopust torej, da prevzamejo to pomembno ulogo. Mislim, da se države članice resnično morajo izjasniti, morajo sprejeti odločitev o tem v svetu, če pa tega ne zmorejo, potem naj pa z novo direktivo podprejo eh, stališča držav članic. Eh, žal mi je, ker me prekinjate, ker me tudi malce dekoncentrirate. Hvala lepa, gospa Šujica. Spremete modri karton gospoda jakovčiča gospa šuica najprej hvala lepa ker ste sprejeli moj modri karton omenili ste hrvaško in veseli me da ste to storili in eh, zato ker sem hotel spregovoriti o tem da imamo kar nekaj dobrih primerov v evropski uniji No in Hrvaška bi lahko bila takšen dober primer. Zato me zanima, ali se strinjate z menoj, da je eh, resnično neverjetno, da države članice, ki so bistveno bogatejše od Hrvaške, vseeno blokirajo eh, napredek na tem področju, ki je tako pomemben za vse nas, ki želimo tu tako pozno noč, samo zato, ker želimo, da se končno reši ta težka situacija, ko gre za prvice ženski in mater. Hvala vam, gospodine Jakovčič, na ovome, upravo ste na tragu onoga. Hvala, gospod Jakovčič. Ja, točno to je to, kar pravim. Imamo eh, obratno sorazmerno povezavo med eh, rastjo in eh, ekonomsko močjo eh, neke družbe in pa socialnimi pravicami. Tako da mislim, da se mora svet resnično zamisliti in odgovoriti na to vprašanje, pa tudi komisija, ki ne more zahtevati novega začetka, ampak mora delovati s tem, eh, kar se e, trenutno pripravlja. Danes govorimo o enakosti, o enakosti na trgu dela e, in ne moremo govoriti zgolj o preprečevanju diskriminacije. In pomembno je, da sklenemo kompromis torej da sklenemo konsens, da bodo ženske resnično enakopravne v evropski svobodni družbi. Hvala lepa. Gospa Hannibal dobi besedo. Thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim se vrniti k obnašanju sveta, ki je prav uh, zastrašujoče v tem primeru. Pet let je menilo, odkar je ta direktiva bila sprejeta v Evropskem parlamentu. Večina parlamenta je takrat to direktivo podprla, svet pa je to preprosto ignoriral obstaja manjšina v svetu, ki blokira to direktivo in vprašati se morate, zakaj se je to zgodilo, zakaj je dovolj držav članice želelo vse skupaj odložiti za pet let. In edini sklep, do katerega lahko pridem, da v svetu obstajajo države članice, ki nočejo te zakonodaje, ki nočejo enakosti med spoloma in ki ne želijo, da bi noseče ženske bile na delovnem mestu zaščitane. Mm, to je ne samo, da, ne, ne samo, da to nespremljivo, ampak je tudi zelo kratkovidno. Ta direktiva bi omogočala ženskam, da vstopajo na trg dela, to bi spodbudilo naš gospodarski razvoj in to bi, bilo, to bi koristilo celotni Evropski uniji. Hvala lepa. Zdaj pa gospod von Štorh. President. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Danes govorimo o tem, kaj lahko Evropska unija stori, če bi se svet seveda z nami strinjal, če se pa ne. Zato je absolutno očitno, da ženske in matere, ki morajo delati, potrebujejo zaščito. Ja, seveda. Ampak stališče komisije zavračam iz dveh razlogov. Kot prvo, direktiva v bodočih materah vedno vidi zgolj delodajalca. EU vidi nosečnost zgolj kot problem za trg dela. Ampak to je izredno marksističen pristop. Materinstvo kot eh, nekaj negativnega z vidika materinske, eh, ženske delovne sile. Ampak to ni eh, le breme, ampak priložnost. Priložnost za otroke, za družine, za družbo kot celoto in posledično tudi za gospodarstvo. Na kratko povedano, Materinstvo je tisto, kar sploh omogoča v končni posledici gospodarstvo. Kot drugo, Evropska unija za otroke, za družino ni pristojna. Le države članice imajo to pristojnost in želela bi si, da bi to pristojnost tudi izkoristile. Hvala lepa, gospa Komi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, je vprašanje varnosti in zdravja žensk in to v ključnem trenutku, v trenutku, ko ustvarjajo novo življenje in ko na svet pripeljajo nove otroke. Glede na vedno nižjo stopnjo rodnosti, o čemer so že govorili eh, kolegi, je pomembno, da Evropski zakonodajalec čim prej sprejme eh, ta pravila, ampak soočamo se eh, z nerazumljivo blokado, ki se vedno znova ponavlja v svetu. Interesi, iz katerih to izhaja, so različni, ampak seveda je potrebno najti ustrezno ravnovesje in v Evropski uniji moramo zagotoviti popolno spoštovanje načela subsidijarnosti. Eh, treba je spoštovati tudi različne kulture, nacionalne tradicije, ampak nekaj, kar pa je popolnoma nespremljivo in česar ne moremo eh, tolerirati, pa je popolno eh, blokada. Mislim, da ne moremo ostati blokirani zaradi osebnih razlogov, sploh ko gre za vprašanje pravic žensk. Hvala lepa, gospa Guillaume. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, najprej hvala lepa poročevalki Mariji Arena za res eh, veliko moči na tem področju, eh, vendar pa se to premalo danes upošteva, ko gre torej za pravitev vseh žensk v Evropi. Številni so sodelovali pri pripravi Evropskega okvira na tem področju, da bi odpravili eh, res pereče neenakosti na tem področju. Zakaj? se svet izogiba konstruktivnemu dialogu, zakaj latvijsko predsedstvo ostaja uh, gluho na, za naše pozive. Svet nikakor ni izpolnil svoje obveznosti, so, so zakonodajalca. Pomembno bi bilo, da se svet izkaže za odgovornega naprama evropskemu državljanu. To, kar je tudi predmet spora tu, je vprašanje e, stroškov. Ampak koliko pa stane neukrepanje, koliko eh, stanejo tudi bolniške, eh, ki jih eh, ženske jemljajo, kot edino možnost, da sploh lahko uveljavljajo neko obliko porodniškega dopusta. Hvala lepa, gospa Moran Šartije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram povedati, da menim, da je nujno, da sprejmemo evropsko besedilo, ki bo zaščitilo ženske na delovnem mestu, vključno tudi z razsežnostjo materinstva. To tudi izhaja iz naše logike mobilnosti delovcev, eh, socialne pravičnosti in enakopravnosti državljanov. Ampak, oprostite, leta 2008 smo vedeli, ko smo glasovali v parlamentu, da vstopamo v slepo ulico. In mislim, da je naša odgovornost, odgovornost nas vseh zdaj na kocki, odgovornost parlamenta, odgovornost sveta in odgovornost komisije. Kaj konec koncev sploh hočemo? Hočemo. Nocoj nihče ni govoril o soglasju in o e, zbliževanju mnen. Mislim, da moramo obrniti list in začeti na novi osnovi, kajti ti na osnovi, ki jo tu poslušam, nismo sposobni sprejeti takšne zakonodaje na evropski ravni, ki bo končno zaščitila ženske na delovnem mestu. Ja, ženske so dobro izobražene, ja, imajo pravico do dela, ja, bile so žrtev krize in zato moramo z novim besedilom ženskam pomagati iz te slepe ulice. To je naša odgovornost in ne eh, smemo se na ta način eh, skrivati in zavračati odgovornosti ter jo sprevračati na druge. Hvala lepa besedo dobi gospa Štajnrok. Posodobitev družinske politike in spodbujanje sodelovanja očetov je nekaj, kar se mi zdi zelo dobro, ampak zaščita mater je tudi eh, zaščita eh, oseb na delovnem mestu. Dejstvo je, da se tu pogovarjamo zgolj o zaščiti eh, žensk pred in po rojstvu. Ampak tu gre za ogrožanje žensk in otrok, če ne sprejmemo teh eh, pravil. In gre tudi za slabše pogoje za eh, mater in ženske na trgu dela. Standardi ILO morajo veljati tudi za Evropo. Vse ženske v Evropi morajo imeti enotno, visoko raven zaščite. Z boljšimi standardi bo Evropa lahko podala jasen signal, da gre v smer socialnega napredka in napredka na področju delovnega prava. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Komodini Kačija. Hvala lepa. Kot kaže, pri tej direktivi naj bi šlo samo za dodajanje do, kaj tednov k porodniškemu dopustu, ampak gre pravzaprav za nekaj veliko globjega, za sama načela Evropske unije. Ne smemo pozabiti na demografske podatke, ki jasno kažejo, da se prebivalstvo stara in da je uh, eh, natalitetna nizka. Uh, nekatere države imajo eh, probleme vključiti eh, ženske v delovna eh, trg. Ženske so enakopravne v gospodarskem, socialnem svetu. Govorimo, da smo enakopravna družba, govorimo, da imamo dostojne pravice eh, delavcev in eh, možnost usklevanja poklicnega in zasebnega življenja. Vse to govorimo, potem pa enostavno ne uspemo se dogovoriti o skupni politiki na tem področju. Eh, gotovo mnogim to ni všeč, ampak ne smemo pozabiti na osnovna načela, ki sem jih omenila. Moramo imeti tudi druge ukrepe v mislih in resno se lotiti problema. Jena Lepto in Kirija Hingerjev voorzitter wij weten allemaal de eerste weken na de geboorte v prvih nekaj tednih po rojstvu otroka to je najpomembnejše obdobje v tem obdobju um, moj, moral biti tudi oče, imeti priložnost, da pomaga ženski. V nekaterih primerjih pa se kar ženske vračajo na delo. Dobr sistem uh, starševskega dopusta je bistveno za um, življenje otroka, matere in uh, tudi očeta. To je bistveno tudi za naše gospodarstvo in zato je tako veliko razočaranje, ker. Uh, komisija oziroma svet obravnavata matere le kot strošek. Evropski parlament je imel zelo, stališ, zelo fleksibilno stališče pripravljanje eh, se pogajati o sprejemljivem uh, rešitve in zaradi tega pozivamo komisijo in svet, da sodelujeta z svetom in eh, parlamentom in umik eh, zakonodajnega predloga je enostavno nesprejemljiv. Enako plačilo za enako delo, to je pravi pristop. Dile. Hvala lepa, gospa Čentila. Evropa, ki zares želi rasti, je Evropo, ki bo podporila ki bo podprla razvoj, eh, ki bo eh, podprla enake možnosti, enak eh, dostop. Človeški kapital žensk pomeni vključevanje spravnih politik in pravo starševsko skrb. Vprašanje porodniškega in eh, očetovskega dopusta se povezuje z rastjo in razvojem in eh, povezuje se z eh, kulturo dela, ki nikogar ne izključuje in ki se zauzema čno Evropo, v kateri sodelujejo tudi ženske kot protagonistke. Vprašanje porodniškega dopusta in njegova obravnava z strani Um, sveta je nesprejemljiva. Zaradi tega uh, podpiram uh, zahteve za nadaljevanje dialoga. To moramo narediti hitro in dobro. Hvala. Hvala. Zdaj pa nas čaka postopek Catch the Eye. Deset se vas je javilo besedi. Mm-hmm. predlagam, da se tisti, ki ste že zastavili vprašanje v okviru postopka modrega kartona, odpoveste svojemu času za govor, potem vas ostane sedem. Vseh sedem vas lahko dobi besedo, ampak potem se morate držati časa za govor, to je ena minuta. Gospa Sandrova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 kjer imamo 28 tednov porodniškega dopusta in ženske so za to plačane 70 odstotkov svojega osebnega dohodka. Vem pa, da je položaj v drugih državah članicah drugačen in zato se mi zdi, da res eh, potrebujemo neke skupne minimalne standarde na, v skupnem eh, prostoru. Eh, svobodnega pretoka eh, ljudi, blaga in storitev. Zaščita ne le eh, nosečih žensk, ampak celotnih družin predstavlja ulaganje v prihodnost. In nadaljni ukrepi Evropske komisije upam, da bodo podprli delavce, delavke in da bo komisija uh, uspela izpolniti svoje ambicije. Jena Leptoj, Kirija Džufrinda. Hvala lepa. Gospa Jeffrey, da je naslednja. Grazie. Noi parliamo tanto. Hvala lepa. Gospa Jeffrey, da je naslednja govorimo veliko o enakopravnosti spolov, o reproduktivni svobodi in tako dalje, ampak politična teža Evropskega parlamenta ni dovoljšna, da bi omogočila ženskem um, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Uh, zahvalila bi se Marije Reni za njeno ustrajnost in odločnost. Očitno um, ni možno v Evropski uniji vse vsem države uh, dogo dogovoriti govoriti eh, porodniški dopust. Ali to pomeni, da eh, res tega nismo sposobni in da eh, živ, biti eh, mater v Evropski uniji ni neka posebna pravica in eh, res obstaja neverjetno pomankanje politične volje, da bi pomagali zaposlenim materam. Eh, Juncker je obljubljal eh, modernejšo pobudo, ne vemo, kakšni pogoji eh, tukaj pričakujejo, so, so predvideni ženske, pa pričakujejo enako kot vedno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 korake za harmonizacijo zakonodaje o porodniškem dopustu v Evropski uniji. Pod izgovorom izboljšavanja zakonodaje se sedaj tukaj sprejema zakonodajo. Ampak vedno znova gre za isto temo. Ženske nima enakih možnosti na trgu dela. Vse skupaj pa je še poslabšala kriza, ki pretresa Evropo. Memorandum o soglasju je v Grči leta 2013 privedel do tega, da se je BDP drastično znižal in tudi število rojstev je močno upadlo. Ženske so namreč izjavile, da se kasneje odločajo za otroke zaradi krize. Gospa Bilbao je naslednja. Gospa Bilbao. Hvala lepa svet bi moral deblokirati direktivo o porodniškem dopustu in uh, spoštovati mora tudi medinstitucionalne dogovore. Um, potrebujemo drugačen odnos, če resnično verjamemo v Evropsko unijo. Anakronizem je, da svet bolj skrbi vzdrževanje strukture moči, starih struktur moči, kot pa realnost, ne prisluhnejo ljudem in ne rešujejo njihovih problemov. Zato so še vedno tiho spriča problemov, kot je ta. Ne gre samo za problem žensk in mater. Namreč ta predlog potrebujemo zato, da se borimo proti demografskim spremembam. Tukaj eh, gre za razvrednotanje evropskega socialnega modela in za kršenje naše, konkuren, krčenje naše konkurenčnosti. Svet se že vpraša, koliko nas stane neenakost. Um, Torej, zanima me, kakšno je tukaj sploh stališče sveta. To, to logo je jedna lepto, kjer je Žarjanopulos. Gospod Janopulos. Hvala lepa. razprave o tej direktivi kaže na to, kako barbarske so naše države članice. Spet gre samo za to, da bi naj znižali stroške dela pod uh, to pretvezo združevanja poklicnega in pa osebnega življenja. Gre za ženske, ki naj bi. Uh, postale matere in to bi samo zvišalo stroške dela. To državam članicam ni všeč. V Grčiji imamo tako ali tako že nizko stopnjo rod, rodnosti. Mladi pari ne morejo nič pričakovati od naših pogajanj. Potrebujemo podporo ženskam, potrebujemo ustrezno delovno pravo in potrebujemo tudi ohranjanje pravica, pravice do eh, stavke, prav tako bo moramo zaščititi mlade družine. Gospod Neskov je naslednji. Uvažajem, gospodin predsedatel, vopreki mnogobrojnite pritiske. Spoštovani predsedujoči, naj rečem, da je Evropski parlament večkrat pozval svet in se eh, pogajal in zahteval ponovno, eh, ponovni pregled te direktive. Skrajni čas je, da države članice prevzamejo svojo odgovornost. Pomagati moramo ženskam v Evropi, ki želijo roditi. In Evropska komisija mora doseči neko ravnovesje med dvema sozakonodajalcema. Ali ni nenavadno, da se eh, sprejemanje zakonodaje na tej eh, področju eh, spreminja zadnjih 20 let. Boljše standarde moramo doseči, boljše upravljanje je treba upeljati, kajti tukaj ne gre le za varnost in zdravje žensk in ne pozabimo, da imamo resne demografske probleme in moramo spodbujati rojevanje ter eh, gotovo moramo prenoviti to direktivo. Kot zadnji postopku CatchDI. Danke, Präsident. Danke, Frau Arena. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa Arena. Spoštovani kolegi, vsi prispevki razen tistega iz Češke so bili pljunek v obraz vsaki materi in očetu. V vrcih so osebe plačane za delo, ki ga ženske opravljajo za ston. In porodniški dopust ni dopust, ampak je nekaj, kar bi morali plačati. Vzgojni dopust, starševski dopust, to bi potrebovali. Potrebujemo nov začetek in sprašujem svet in komisijo, ali imajo dovolj poguma za nov začetek. Starševstvo ni dopust, ampak je pravo delo. Mislim, da delodajalci ne bi smeli na starševstvo gledati kot na izgubo svojih delavcev. In eh, prav tako mislim, da bi to moral obravnavati odbor za zaposlovanje. Starši so naša najpomembnejša delovna sila. Hvala lepa tem smo končali to razpravo. Dobili smo tudi predlog resolucije, o katerem bomo glasovali jutri. Propi, priberaš mesto klišma Čežic. Oprostite, na koncu, na koncu razprave dobi besedo še gospa komisarka. Oziroma ali ste si premislili potem, ko ste slišali razpravo? Je... Najlepše hvala za to razpravo, dame in gospodje. Gotovo je ta razprava mi dala razne ideje in spodbudo, kako nadaljevati. Razmišljala sem o tem, kar sem danes slišala. Govorili ste, da gre za zakonodajo o ženskih pravicah. In tukaj se sprašujem, če imaš otroke, ali je to hobi, ali je to nek luksus, ki si ga ženske lahko ali pa ne morejo privoščiti. Če želite otroke, ali je to nekaj, kar ženske potrebujejo, ali je pa to nekaj, kar potrebuje naša družba. In v bistvu so to vprašanja, ki si jih zastavljam sama, kako ženske lahko delajo toliko ur in dni neplačano doma znotraj družine. Ali je to v korist samih žensk ali je to v korist cele družbe. Uh, rekla sem vam, da si želim nov začetek, ampak razen tega želim tudi spremembo v mentaliteti. Ne smemo na to gledati samo z vidika pravic žensk. Pos poskušala se bom zauzemati za politiko enakopravnosti med spoloma. Ljudje govorijo o ženskih pravicah, o nediskriminaciji, kot da nihče ne sliši, kaj ti gre vedno za vprašanje spola. In to je verjetno težava pri tej direktivi. To je verjetno razlog, zakaj uh, je se ta direktiva znašla v neki slepi ulici že toliko let. In petletno obdobje eh, tega zastoja je razlog, zakaj želimo omakniti zakonodajni predlog za prenovitev te direktive. Zakaj eh, ljudje. Eh, več in bolje prisluhnejo, ko govorimo o gospodarskih vprašanjih. To je bolj retorično vprašanje, ja, vem. Ampak lahko rečemo, da vsi argumenti um, obstajajo in ne želim ponavljati cinizma, ki sem jo slišala tukaj, da želimo namreč, eh, da matere rojevajo nove ljudi, ki bodo novi davkoplačevalci. Eh, to niso pravi ekonomski argumenti. Ženske na svojih ramenih nosijo breme materinstva, breme družine, eh, breme ovir, ki jih morajo premostiti, ko se morajo znova vključiti v trg dela. In vse te težave eh, so tiste, ki jih moramo upoštevati, s katerimi se moramo spopasti, eh, ki jih in pri tem ne pozabiti na vse obstoječe argumente. Če se vrnemo eh, k sami direktivi, dve možnosti imamo. Ali nadaljujemo eh, z eh, to direktivo, kot je rekla gospa Arena, To besedilo je vendar boljše kot nič ali je pa boljše od že obstoječe zakonodaje, torej ali se še naprej zauzemamo za ta zakonodajni predlog in imamo vmes vsaj nekaj možnosti za boljšo zaščito žensk in drugih. To bi bila priložnost, da priznamo vlogo žensk in materam. Jaz kot eh, komisarka meni bi bilo mogoče lažje prepričati večino držav članic v svetu, da spremenijo svoj pristop. To sem pravzaprav že poskušala poskušala sem uh, svet prepričati, da to spet uvrsti na svoj dnevni red in da se premostijo opozicije nasprotovanja znotraj sveta. Vendar pa obstaja tudi še neka druga možnost, novo besedilo, ampak predno govorim o tej drugi alternativi, o novem zakonodajnem predlogu, da vam še nekaj povem. Ko sem začela delati kot komisarka, sem izvedla uh, oceno vpliva te direktive na uh, rast uh, zaposlovanja. In ugotovila sem, da ta predlog ne bo neposredno pozitivno vplival na raven zaposlenosti. Uh, In še nekaj, od leta 2008 je eh, mnogo držav članic sprejelo zakonodajo, eh, ki eh, ni povezana z reprodukcijo oziroma z zaščito žensk in to je mogoče še en od razlogov, zakaj je predlog blokiran. Glede novega predloga pa želim biti ambiciozna. Želim podati drzen predlog v dveh vidikih. Želimo usklajevati um, poklicno in um, družinsko življenje v času celotnega življenja in želimo po drugi strani bolje vključiti uh, ali bolj vključiti moške v družinsko življenje. Ž moškim želim dati možnost, da si privoščijo to, da ostanejo z svojimi otroki doma in za njih skrbijo. Na ta način bomo tudi eh, zmanjšali eh, razliko v plačilu med moškimi in ženskami in eh, pri osebnih dogodkih in tudi pri eh, pokojninah, govorimo o nediskriminaciji, o eh, eh, delovnem pravu, o družinskem pravu in eh, tukaj imamo različne pristope v državah članicah, različne kulture, ki so globoko zakoreninjene. Sama prihajam iz države, kjer veliko ljudi verjame, da če se se ženska eh, prehitro po porodu vrne na delovno mesto, je slaba mati. In to je mogoče za nekatere iz drugih držav članic težko razumljivo. Uh, Eh, ravno tako eh, bi lahko analizirali eh, pristojnosti komisije. Govorili ste nekateri, da gre za deljene pristojnosti. Ne želimo nikakor kršiti načele subsidijarnosti. Postavljali ste tudi vprašanja glede časovnice. Trenutno analiziramo situacijo delam na tej zadevi z svojo kolebico gospod Tyson. Še naprej eh, bom sodelovala z gospodom Timmermansom na tem področju in gospodom Dombrovskisem, ki sta ravno tako vključena v to delo. Torej, ne želim omenjati nobenega specifičnega datuma. Pripričana pa sem, da bomo v prvi polovici tega leta, uh, mogoče v drugi polovici tega leta, mogoče že prišli do nekega specifičnega predloga uh, in mogoče tudi na osnovi um, ocene učinkov. Uh, mogoče sem bila predolga, ampak res veselim se še naprej na, na, našega skupnega dela. Vidim, da ste motivirani. Uh, da želite delati na tem dosjeju, ki lahko prinese pozitivne socialne spremembe in ki lahko izboljša položaj žensk in mater v Evropi. Boljše zakonodajo potrebujemo ne le za evropske ženske, ampak tudi delovni trg. Hvala lepa. V imenu sveta dobi besedo gospa Kalinina Lukaševica. Eh, hvala za besedo. Eh, gospa komisarka, poslanke in poslanci, veliko kritike sem slišala na račun sveta danes eh, zvečer. Ne strinjam se, več kot štiri leta poskušamo najti podporo za ta dosje in pomankanje podpore za trenutni zakonodajni predlog komisije ni treba iskati v nepripravljenosti zaščititi delovne starše, zaposlene starše. Kot eh, predstavnica države članice, eh, kjer imamo splošni sistem porodniškega dopusta oziroma starševskega dopusta, kjer eh, se lahko starši odločajo, kdo bo ostal doma 18 mesecev, oče ali mate, lahko vam zagotovim, da smo absolutno predani temeljnemu načelu. V bistvo problema pa je pomankanje um, podpore zelo konkretnemu zakonodajnemu predlogu. Ne smemo biti preveč dramatični pri tej situaciji. Podpiramo namen komisije, da pripravi boljši zakonodajni predlog, ki bo modernejši in bolj realističen. Te, to priložnost naj izkoristim tudi zato, da se zahvalim gospe Koraca Belt in gospe Šatje za njuna, njuni stališči, eh, ki sta govorili o moderni sistemu starševskega dopusta in eh, sta proti temu, da s prstom kažemo drug na drugega, kar ne bo pripomoglo k iskanju rešitve porodniški dopust ne smemo obravnavati izven staršovskega dopusta. Imamo lahko tudi druge ukrepe, eh, dostopni eh, sistemi varovanja otrok, eh, očetovski dopust, bolj enakopravna razdelitev nalog med ženskami in moškimi, fleksibilni delovni čas in drugi ukrepi so ravno tako ustrezni v modernih družbah. Ogromno idej, torej, ki jih lahko razvijemo. Če e, želimo otroka, potrebujemo tako žensko kot moškega. Zakaj govorimo le o porodniškem dopustu, ko gre za rojevanje otrok? Borim, eh, zaskrbljena sem zaradi retorike v tej razpravi. Moški morajo imeti enako pravico sodelovati eh, v vzgoji otrok. In ob tej priložnosti bi eh, prosila gospo komisarko, Pri, eh, da pripravi modern predlog, kjer bosta lahko oba starša izkoristila možnost za skrb za otroka. In to bo, po mojem, najbolj koristno za celotno Evropsko unijo. Spoštovane poslanke in poslanki, svet je so zakonodajalec in ima jasno mnenje glede podanega predloga. Zato se moramo odločiti. Lahko se še naprej ne strinjamo glede obstoječega uh, zakonodajnega predloga v naslednjih petih letih ali pa se poskušamo dogovoriti na osnovi novega predloga. Svet se je že odločil. In sedaj pričakujemo v doglednem času nek dogovor. Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci, upam, da bodo vse streje pozitivno prispevale k reševanju problema na tem področju. Hvala lepa.